popovdne. Torej, razprava je s tem zaključena. Želel bi podati dve sporočili strani predsedstva. Um, eno sporočilo zadeva odozem imunitete Jurgenu Krojcmanu v skladu z drugim odstavkom šestega člena poslovnika, bomo to predali odboru za pravne zadeve.